UE in SED sem dobila uh, torej, prošnjo za spremembo eh, imen v komisijah in delegacijah, ki bodo, uh, kar bo zabeleženo v zapisniku in uh, če ne bo nobenih, uh, nobenega nasprotovanja, potem bo.